Right, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro. Tri minute čez deveto je. Predlagam, da začnemo z skupno sejo. Sedite, prosim. Tisti, ki čutite neustaljivo potrebo po klepetanju, lepo prosim, da to storite zunaj dvorane. Zeleni, še vedno ste glasni. Dobro. Gospa Kamerefert je tudi tukaj. Pozdraviti vas želim na skupni seji odbora AFET in odbora za kulturo in izobraževanje. Predlagam, da kar prejdemo na glasovanje. Gre za poročilo s temo oziroma na temo na poti k strategiji EU za mednarodne kulturne povezave. Želita so poročevalca kaj povedati? Elmar Brok je še odsoten. Želi Silvija Kosta kaj povedati? Izvolite. Grazie, thank you, President. thank you, Chair, Chairs. And <laughs> May I continue in Italian, please? Eh, vorrei ringraziare molto. Pozdravljeni. Najprej bi se želela lepo zahvaliti in hkrati izraziti veliko zadovoljstvo ob tem pomembnem poročilu, ki smo ga pripravili, o sporočilu, ki se nam zdi zelo strateške narave in sicer slednje odpira bolj celovit pogled na mednarodne kulturne odnose. Naj spomnim, da je leta 2011 parlament bil tisti, ki je komisijo potisnil v to smer. Takrat smo namreč pripravili poročilo, pripravljalno poročilo v sodelovanju med odborom za kulturo in zunanje zadeve. In zelo pomembno se mi zdi, da je danes to sodelovanje pripeljalo do tega rezultata in zahvaljujem se tudi kolegu Broku in vsem poročevalcem v senci. Torej, pripeljalo je do te strategije, ki zdaj ni še na točki nič, saj se kaže na to, da je Evropska unija na kulturnem področju prevzela že številne zaveze, kaže tudi številne izzive, ki jih imamo na področju kulturnega delovanja, zaščite, kulturne dediščine in to znotraj Evropske unije ter v sodelovanju s tretjimi državami pa tudi v sektorjih, kot so audiovizualni in ustvarjalni kulturni sektor. Tako da mislim, da lahko danes že obravnavamo kulturo kot četrti stebr trajnostnega razvoja. In mislim, da smo vsi iz našega in vašega odbora dokazali, da je to možno. Zato se še enkrat zahvaljujem za res konstruktivno sodelovanje. Hvala sekretarjatom, hvala poročevalcem senci in vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu delu. Hvala. Grazie. Hvala. Še kak komentar? Ne. V redu. Potem pa lahko začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 80. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 81. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 91. Moja glasovalna naprava ne deluje. Kdo je to? Ja, pokazati morate, kje sedite. Dobro, 91. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 92 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 94 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 95 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 96 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 98 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 97 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Peti odstavek. Kompromis pet, pravi predsednik. Ne, kompromis šest. Dobro. Nisem še čisto buden. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav kompromis 7 preverjamo. No time for jokes, Mr. Preda. Gospod Preda, ni časa za šale. Konec glasovanja. No, to bi res bilo dobro preveriti. kompromis 7, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 111, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 120, do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 126 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 128 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 130 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 135, to je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 136, to je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 138, to je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 137, v delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 139, da je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 140, 141, da je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 143, da je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 142, da je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 144, da je za, proti vzdržani. Sprejeto 145, da je za, proti vzdržani. Sprejeto 145. 46 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 148 je za proti vzdržani sprejeto, 149 je za proti vzdržani sprejeto, kompromis 11 je za proti vzdržani sprejeto. 155 je za proti vzdržani sprejeto, 156 je za proti vzdržani sprejeto, 157 je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 163, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 169, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 170, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 172 je za, proti vzdržani sprejeto, 173 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 176 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 174 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 175 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 je za, proti vzdržani sprejeto, 183 je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, da se malce zbudimo. 183, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 proti 33. To je bil 183, ki je zavrnjen, zdaj pa 184, 85, 86, 87, to je za proti vzdržanje zavrnjeno, 188, to je za proti vzdržanje zavrnjeno, 190, kdo je za proti vzdržanje zavrnjeno, 192, to je za proti vzdržanje zavrnjeno, 191, to je za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 15, to je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 200, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 203, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 204, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 204, glasujemo. Open. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 206, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 205, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 208, kdo je za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili. 208, torej glasujemo. Thank you. What is closed? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17. To je za proti vzdržanje. Sprejeto. 218. To je za proti vzdržanje. Sprejeto. 219. To je za proti vzdržanje. Sprejeto. 220 do je za, proti vzdržani sprejeto, 222 do je za, proti vzdržani sprejeto, 223 do je za, proti vzdržani sprejeto, 224 za, proti vzdržani sprejeto, 225 sprejeto, 226 do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 233 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 234 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 235 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 236 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 237 do je za, proti vzdržani. Ko bomo preverili elektronsko 237, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 238 je za proti vzdržanje zavrnjeno. 239 je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 19 je za proti vzdržanje sprejeto. 244 je za proti vzdržanje sprejeto. 245 je za proti vzdržanje sprejeto. 246 je za proti vzdržanje zavrnjeno. 284 za proti vzdržanje zavrnjeno, 247 do je za. 248 želite preveriti, prav preverjamo, 248, glasujemo. 20. Konec glasovanja. No ja, to je pa kar očitno, dragi kolega. 247. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? 249 za proti vzdržani zavrnjeno, 251 kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, 250 za proti vzdržani zavrnjeno, 252, 253 za proti vzdržani zavrnjeno, 254 kdo je za proti vzdržani sprejeto. 255 za, proti vzdržani sprejeto, 256 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 20, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 265, gospod Kristeja, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. 273 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 274 je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 22 je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 281 je za, proti vzdržani sprejeto. 282, 283 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 289 je za proti vzdržani sprejeto, 286 je za proti vzdržani zavrnjeno. A ne, seveda brez predmetanja. Se upravičujem. 285, čudovito. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? 290, 291, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno? 294 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 295 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 293 do je za, proti vzdržanje sprejeto. 296 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 297 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 298, 99 in 300 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 301 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 302 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, Vzdržani sprejeto 303 glas za, proti vzdržani sprejeto 304 glas za, proti vzdržani sprejeto 305-306, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 307, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 308, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 309, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 310, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 311, 312, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno, 313 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 19 je za, proti vzdržani, sprejeto, 20, a ne, ta je brezpremeten, 21 je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, zdaj pa 30. Dveza proti vzdržani, zavrnjeno 31, dveza proti vzdržani, zavrnjeno 32, dveza proti vzdržani, sprejeto 33, dveza proti vzdržani, sprejeto 34, dveza proti vzdržani, sprejeto kompromis 2, dveza proti vzdržani, sprejeto, zdaj pa kompromis oziroma predlog spremembe 43, za proti vzdržani, sprejeto kompromis 3, dveza proti vzdržani, proti vzdržani sprejeto 49. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto 50. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno 51. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili 51. Torej preverjamo. Vote is open. In the meantime, we have 80 colleagues in the room. Two 80 jih je v dvorani, nekdo še spi, nekdo se je odločil, da bo še naprej spal, dobro, konec glasovanja. Sprejeto. 46 za, 33 proti. To je bilo glasovanje o predlogu spremembe 51, triple. Sprejeto.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 zavrnjeno, 58 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, 58, preverjamo, glasujemo. Oh, Hvala, konec glasovanja. 59 za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani. Sprejeto. 65 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 67 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 66 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 69 do je za, proti vzdržani. Tole bomo preverili. 69 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 proti 38. 70 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 71 do je za proti vzdržani sprejeto, 72 do je za proti vzdržani sprejeto, 77 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 74 do je za proti vzdržani. To bomo preverili. 74, gospod Rangel, izvolite, oziroma preverimo. three colleagues are still. Še trije, še dva, še eden. Ne bo vzleta. Konec glasovanja. 53 proti. Zavrnjeno. 73 za proti vzdržani. Sprejeto. 75 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 76 za, proti vzdržani. Socialisti ste za? V redu, potem je sprejeto. 78 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 78. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Ulala. Zavrnjeno. Potem pa 79 za, proti, vzdržanje sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. In zdaj pa še na koncu. Navedba ena, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, dve, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, tri, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, štiri, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, pet, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, šest, sedem, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, osem, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, o, devet, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, deset, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 11, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 12, 13, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 15, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 16, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 18, kdo je za, 18, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili. 18 torej. A 16? Dobro. 16, najprej 16. Socialisti želijo preveriti 16. 1, 6, 16. Najprej bomo elektronsko preverili 16. Torej, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, 30, 37 proti. Ta je pa 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Nekaj narobe za glasovalno napravo. Jaz bi poskusil skladivo. Kaj bomo storili zdaj? 18 torej, glasujemo. Še dva nista glasovala. Konec glasovanja. Sprejeto. končno glasovanje. Dobro, končno glasovanje o osnutku poročila z izglasovanimi spremembami po imensko. Glasujemo. Two are still, one's missing. Nekdo še ni glasoval konec glasovanja. Sprejeto, 62 za, 13 proti 4 so se vzdržali. Čestitke so poročevalcema. Skupaj smo imeli sejo z odborom za kulturo. Skupna seja je konec in zahvaljujem se vam za tako kulturen